številka 8 iz leta 2015 gre za nadaljevanje podpore Evropske unije za odpravo otroške paralize. Izjavo je predložila Linda McEwan in devet drugih članov. Dobili so 404 podpise, kar pomeni um, večino sestavnih članov parlamenta. V skladu z 136. členom poslovnika bo to objavljeno v današnjem zapisniku, vključno z imeni podpisnikov in to bo tudi poslano na njihove naslove. Sedaj